glasovanja sprejeto. Gremo naprej. Poročilo kolega Lamasura. Izvajanje določb pogodbe glede okrepljenega sodelovanja. Predlog smembe 2 v odstavku 9. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog smembe 3. Poimensko glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. Odstavek 12. Izvedno besedilo v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del odstavka 12, poimensko, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto odstavek 16 izvirnega besedila, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 19 izvirnega besedila, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 20 izvirnega besedila, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 36, plesno ime 4, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa izvedno besedilo v odstavku 36, poimensko glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Uvodna izjava C. Predlog spremembe ena. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Sedaj pa izvirno besedilo uvodne izjave C. V dveh delih. Kdo je za prvi del? Proti? Vzdržani? Sprejeto. In sedaj pojme iz hvile drugega dela. Glasujemo. Konec glasovanja. Konec glasovanja sprejeto. Sedaj pa glasujemo o resoluciji kot celoti poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa lahko damo na kratko besedo kolegu Lamasuru. Kolega Lamasur, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala večini kolegic in kolegov, ki so uh, glasovali za to poročilo. In zdi se, da je to zadnje poročilo, ki ga predstavlja na plenarni sedni, zato sem prosil za besedo po 27 letih, ki sem jih preživel v Evropskem parlamentu. Hvala, drage kolegice in kolegi. Hvala. Sedaj pa vas bom kaznoval z dvema dodatnima stavkoma. Leta 1989 sem prišel sem. To je bil takrat politični forum omejen na eno stranko, na en del Evrope, ki je na tej strani železne zavese. In ruski plen, ki ga bom zapustil čez nekaj tednov, pa je sedaj pravi Evropski parlament in ima tudi zakonodajno pristojnost. Hvala vsem kolegicam in kolegom, zlasti iz moje skupine, pa tudi vsem ostalim. Hvala vsem sodelavcem v parlamentu, vsem sodelavcem v naši skupini, našim asistentom za skupaj opravljeno delo. Po vaši zaslugi, dragi kolegi, sem se naučil, da poslušanje, dialog, iskanje kompromisa, uh, iskanje skupnega interesa je nekaj, kar je veliko bolj učinkovito, kot pa sistematično spopadanje, kar je pogosto nekaj, kar vidimo v naših nacionalnih razpravah. Številni nacionalni parlamenti pa tudi na, tisti na drugi strani uh, oceana bi se lahko marsikaj naučili od nas. In bil sem anonimni, ponižen delavec in sem ponosen, da sem dodal svoj košček k tej zgradbi, ki je izjemnega pomena za našo celino. V prihodnem parlamentu, v katerem ne bom več sodeloval, bi si želel, da večina, ki je sedaj tu bo enotna za to, da bo Unija prilagojena novim izzivom novega tisočletja. Hvala. Uh, kolega Lamassoure, Torej, zelo veliko soglasje ste dobili za vaše sporočilo, pomembno sporočilo. Vsi smo videli vaše delo v zadnjih 30 letih in želimo vam vse najboljše v, vaših, v vašem prihodnem delu. Gremo sedaj naprej na poročilo gospe Breso. Torej, poročilo gospe Breso, izvajanje določb pogodbe glede pristojnosti parlamenta za politični nadzor nad komisijo. Odstavek 4, prej smo imeli dve poimensko. Prosim, glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa izverno besedilo odstavka 4 poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa stavek 8, tretji plat smembe, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Izverno bi sedilo od stavka 8, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto odstavek 10, predlog spremembe 4. Kdo je za? Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Izverno besedilo odstavka 10, poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto odstavek 24. Izvirno besedilo v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Drugi del, za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Odstavek 22. Prejelo sem je šest poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 26. Prejelo sem je spet poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Odstavek 28. Izverno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Po odstavku 36. Preosmimbe 1. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. Uvodna izjava je izvrno besedilo poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Uvodna izjava K. Izvirno besedilo poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Sedaj pa glasujemo o celotni resoluciji poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala. Gremo naprej na poročilo kolegice Spinelli. Izvajanje listine Evropske unije o temeljnih pravicah v institucionalnem okviru EU. Prejelo se ime tri. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Po odstavku dve. Prejelo se ime osem. Poimensko. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Po odstavku 8 predlog spremembe 4. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno odstavek 9, predlog spremembe 5, poimensko glasujemo. Konec glasovanja? Zavrnjeno. Po odstavku 9, predlog spremembe 9, poimensko glasujemo. Konec glasovanja? Zavrnjeno. Po odstavku 10, predlog spremembe 10, kdo je za? Proti? Zdržani? zavrnjeno. Po odstavku 14, 86, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Po odstavku 17, predlog spremembe 11, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Odstavek 21, predlog spremembe 7, poimensko, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Po odstavku 21, prosim, 12, poimensko, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Po odstavku 26, predlog spremembe 13, poimensko, glasujemo. Konc glasovanja. Zavrnjeno. 14. Prav tako po odstavku 26. Poimensko odstavek. Poimensko glasujemo. Konc glasovanja. Zavrnjeno. Po odstavku 27. Predlog spremembe 1. Poimensko. Konec glasovanja zavrnjeno. Po odstavku 28 preračujemo dve, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Po odstavku 28 preračujemo 15 v dveh delih. Prvi del poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Odstavek 32, predlasujem 16. Kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjeno. Predlasujem 17. Poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. Odstavek 42, izverno besedilo v dveh delih. Kdo je za prvi del, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, zdržani, zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o celotni resoluciji, poimensko glasujemo konec glasovanja. Sprijeto. Naslednje poročilo. Poročilo kolege Rangela. Pravila in splošni pogoj, ki urejajo upravljanje funkcije varuha človekovih pravic. Statut Evropskega varuha človekovih pravic. Dobro. Um, člen 1, 3, uh, amandma 3 za proti. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 22. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Zavrnjeno. Amandma 23. Za? Proti? Vzdržani? Bomo preverili elektronsko. Amandma 23. Začenjamo s glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. člen 2 odstavek 7 amendma 4 poimensko. Začenjamo s glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Na to nadaljujemo z amendmajem 24. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Amendma 25. Poimensko. Začenjamo s glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 5. Poimensko glasujemo. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 18. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Bomo preverili, bomo preverjamo elektronsko. Amendma 18. Začenjamo s glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amendma 19. Za. Proti. Vzdržani. Bomo preverili. Amendma 19. Preverjamo elektronsko. Začenjamo s glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma šest. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Zavrnjeno. Amandma šestindvajset poimensko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma sedemindvajset za. Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Amandma 28 poimensko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amendma 7. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Amendma 29 poimensko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amendma 20. Kdo je za? Proti? kdo se vzdrži, sprejeto. Amandma 12 je prespredmet, nadaljujemo z amandmajem 8, kdo je za, proti, vzdržani, zavrneno. Amandma 30 za, proti, vzdržani, zavrneno. Želite preveriti? Bomo preverili, kaj ti zgleda, da se ne strinjamo. Preverjamo amandma 30. Začenjamo z glasovanjem, konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 31. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Bomo preverili. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 32. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Zavrnjeno. Na to člen 3, 8, eh, originalno besedilo, prvi del, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, bomo preverili elektronsko. Drugi del izvirnega eh, besedila, eh, člena 3, konec glasovanja, sprejeto. Amandma 33. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Sprejeto. Amandma 9. Poimensko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. sprejeto. Amandma 10 revidiran poimensko. Začenemo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 11 poimensko. Začenemo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 13 poimensko. Kdo je za? Proti oziroma konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 34, kdo je za? Proti? Vzdržani, zavrnjeno. Amandma 14 in 35, poimensko, začenemo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 21 v dveh delih, prvi del, kdo je za? Kdo je proti? Sprejeto. Drugi del za. Proti. Bom raje preverila. Drugi del amandma 21. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 15 poimensko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 16 poimensko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 17. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 1 revidiran za. Proti kdo se vzdrži. Mislim, da je bilo zavrneno, ampak bi raje preverila. Amandma ena spremenjen. Začenjamo s glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma dva spremenjen. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Zavrneno. In sedaj glasujemo o predlogu uredbe. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Sprejeto. Ja, zelo uh, izreden, izredna, izreden tekst parlamenta. Sedaj pa glasujemo še o celotni rezoluciji. Začetnemo z glasovanjem, konec glasovanja. Sprejeto nadaljujemo s poročilom Fox, celovita evropska industrijska politika na področju umetne inteligence in robotike. Glasovali bomo o celotni rezoluciji poimensko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Na to poročilo, Guteland, eh, trajnostna raba pesticidov, amandma 34, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, zavrnjeno. Odstavek 5 eh, izvornega besedila v, prv, v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Preverjamo drugi del odstavka 5. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek sedem izvornega besedila v dveh eh, delih. Eh, kdo je za prvi del proti prvemu delu? Kdo se vzdrži? Sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani. Sprejeto. Amandma 35. Kdo je za, proti, vzdržani? Zavrnjeno. Amandma šest v dveh delih. Prvi del poimensko, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Prav tako poimensko, amandma šest, da začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma šestnajst. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Amandma 36 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 7 v dveh delih. Prvi del poimensko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del, prav tako poimensko, amandma 7, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja sprejeto. Amandma ena poimensko, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. In eh, izvorno besedilo v dveh delih, to je odstavek 17, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 18 izvorno besedilo poimensko glasujemo. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 19 izvornega besedila poimensko začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 20, amandma 11, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Odstavek 22 izvornega besedila, glasujemo poimensko. Začenjamo s glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Na to. Amendma 37, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrneno. Odstavek 25 eh, izvorno besedilo v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? vzdržani, sprejeto. Drugi del odstavka 25, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 8, za, proti, vzdržani, zavrneno. Amandma 5, poimensko, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 17. Začenjamo z glasovanjem poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 18. Poimensko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 2. Poimensko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 38. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrneno. Amandma 19. Poimensko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto amandma 39. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Amandma 40. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Amandma 41. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 42. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Na to, amandma 9, poimensko v dveh delih. Prvi del začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Amandma 9. Prav tako poimensko začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 20D. Poimensko začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. zavrnjeno. Odstavek 48 v dveh delih, prvi del poimensko začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del, prav tako poimensko, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 21d, poimensko, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 12. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Sprejeto. Amandma 43. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani. Bomo preverili. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Na to nadaljujemo z amendmajem 22, kdo je za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrneno. Bomo preverili elektronsko. Amandma 22, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrneno. Odstavek 25, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 58, glasujemo v dveh delih, prvi del poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto in drugi del prav tako poimensko, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 23, prav tako poimensko, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 44, poimensko. Kdo je za? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 24, poimensko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Na to odstavek 61 eh, v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 25, poimensko, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma tri za. Proti. Vzdržani. Bi raje preverila. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma štiri za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Bomo preverili. Bomo preverili amandma 4, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 45. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 46. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 27 poimensko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 47 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma Dobro, preverjamo amandma 10. Začenjamo s glasovanjem, konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 48, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 28 za, proti, vzdržani. Preverjamo. Začenjamo z glasovanjem. Amandma 28. Konec glasovanja. Sprejeto. In to s kar precejšno večino. Amandma 29. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Amandma 13. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Amandma 14. Za. Proti. Vzdržani vzdržani. Prosim, ali lahko preverjamo amandma 14. Začenjamo z glasovanjem, konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 30. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 31. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 15. Poimensko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. 26 poimensko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Vodna izjava D, izvorno besedilo, poimensko začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 32, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 33 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In sedaj glasujemo še o celotni rezoluciji poimensko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. In nadaljujemo z zadnjo, zadnjim poročilom. implementation of the cross sporočilo Bele, izvajanje direktive o čezmejnem zdravstvenem varstvu. Eno glasovanje nam je samo še ostalo. Odstavek 7 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kdo je za drugi del? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Uvodna izjava M. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto sprejeto in še celotna resolucija, poimensko glasujemo. Konec glasovanja sprejeto, najlepša hvala. Lepo popovdne vam želim vsem skupaj. we start uh, the explanations of vote. Sledi obrazložitev glasov, zato bi vas prosila, da tiho odidete iz dvorane. Predajam pa besedo trem kolegom, ki želijo nekaj povedati o sporozumu o partnerstvu v ribiškem sektorju med Slovenko Koščeno obalo in EU. Gre za poročilo Joa Ferreira. Najprej je na vrsti, počakajmo še 30 sekund, ampak res samo 30 sekund, da odidejo tisti, ki želijo oditi. Spoštovani kolegi, nadaljujemo z obrazložitvijo glasov. Najprej naj dam besedo eh, kolegom, ki želijo govoriti o eh, sporazumu med Slovenijo obalo in EU na področju ribištva. Eh, kolega Ferreire. Najprej kolegica Aguilera Garcia za eno minuto, zelo stroga bom. Gospa Aguilera Garcia, ena minuta. Ja, hvala lepa. Rada bi pojasnila, zakaj sem eh, glasovala eh, za eh, ta sporazum. Ribiški sporazumi so zelo pomembni tako za Evropsko unijo kot za našo državo partnerko. V V tem primeru gre za sporazum z majhno državo, 20 milijonov prebivalcev, eh, eh, ki pa ima 60 eh, različnih etničnih manjšin in ki, kjer vladajo zelo velike razlike eh, med eh, posameznimi sloji in zato mislim, da je ta sporazum izredno pomemben, eh, sporazum med Slonokošeno obalo in Evropsko unijo. To bo prineslo veliko koristi državi in ribolovski sektor je še posebej pomemben. Pred 30 leti je bil prvi tak sporazum podpisan in zelo je bil koristen za obe strani gospa Aguilera Garcia. Ja, sitten... Hvala, gospa Aguilera Garcia. Beseda gre gospodu Hananu. Thank you, Hvala, gospa podpredsednica. Kar nekaj eh, delovnih dni imamo eh, za sabo v zvezi s slonokoščeno obalo, Eh, slišali smo za veliko solidarnost z njimi, tudi v zvezi z Irsko. Ja, skratka, stvari so zelo zapletene in kompleksne. Z različnimi afriškimi državami imamo tu kar nekaj sporazumov, eh, zdaj pa se tukaj pridružujemo, pravzaprav, da nas je preveliki zlo pripeljal, kamor nas je pripeljal. Poglejmo pa še en vidik tukaj. Tudi tukaj se, tudi tukaj učimo, afriško celino, slovenoščeno obalo kot neke eh, kolonije, ki nam še vedno dobavljajo surovine. Dovoljujemo jim, da eh, izvažajo zelena eh, kavna zrna, ne pa pražene kave in tako naprej in tako naprej. Torej svojo ekonomsko politiko spodbujamo, da ti ljudje ostajajo revni in še vedno odvisni. odvisni.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 na naslednje poročilo gospoda Ferreira o isti temi. Gre pa za resolucijo na tem področju in besedo dajem gospodu Hananu. Pravzaprav je kolega Hanan že odšel, zato lahko tu pustimo pri miru in gremo naprej na poročilo Salafranka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

Hvala lepa. Zagotovo se moramo s tem uh, uh, aktivno ukvarjati. Kar sem pa želel povdariti je naslednje. Nekateri kmetijski proizvodi, recimo mleko, se uvažajo iz Albanije v Grčijo, potem pa se označujejo kot grški proizvodi. Ali pa recimo meso, ki se uh, uvaža iz Skopja in je spet označeno potem kot grško To je posebna oblika goljufije in s tem bi se prav tako morali odločno ukvarjati. Evropska komisija bi tukaj morala nekaj narediti. Potrebujemo konkretne ukrepe in ustrezne kazni, eh, da ti sosednji državi Grčije ne bosta tako delovali eh, tudi stališča svoje predpristopne strategije. Skratka, tu je treba sprejeti nekatere ukrepe, da se bomo s temi proizvodi eh, ukvarjali, da ne bodo označeni kot grški. Hvala, gospod Marijas. Vidim, da je kolega Henan. Še bolj skrajšal tole, tele obrazložitve, še vedno ga ni in spet ga ni, zato sledi gospod Mamikins. Spoštovani kolegi, Eh, nedavno poročilo računskega sodišča prinaša številke za 2017, goljufije so predstavljale skoraj 400 milijonov evrov, 15 odstotkov goljufij je bilo na področju uh, uh, evropskih sredstev, še posebej kmetijstva. Tu gre seveda za kredibilnost Evropske unije, ki je eh, pod vprašanjem, kajti nimamo, še vedno ni mehanizma, evropskega mehanizma za ugotavljanje goljufij. Če se želimo boriti proti goljufijam, eh, tega ne smemo prepuščati le nacionalnim eh, oblastem, ki so pogosto tudi upletene ampak potrebujemo ustrezne mehanizme za to, da bomo zavarovali finančni interes Evropske unije. Zato se veselim in pozdravljam eh, poročilo gospoda Salafranke predloge sprememb, ki so bili predstavljeni in sprejeti eh, v zvezi z različnimi eh, agencijami, Eurojustom, Eurojustom Europolom in tako naprej. Glasoval sem za. Hvala. Kolega. Hvala, gospod Mamikins. Sledi še gospod Pospišil paní předsedající já jsem podpořil tuto zprávu. najlepša hvala podprl sem to poročilo rad bi se zahvalil parlamentu ker je sprejelo predloge sprememb ki in smo prišli do končne različice namreč boj proti goljufijam je resnično stvar interesa evropske unije žal pa do zdaj tu nismo bili dovolj odločni vsaj nekatere države članice ne zato je logično da Evropski parlament in evropske eh, institucije si želijo uh, zavarovati to območje in dejansko naredijo nekaj za boj proti goljufijam, da bo ta boj učinkovit in ta program bo temu prispeval. To seveda pri, uh, prinaša dodatna sredstva za različne organe, pregone, za različno opremo. Uh, za to, da se bomo resnično lahko borili proti goljofiljam. Zahvaljujem se za poročilo in mislim, da bomo končno prispevali k temu, da bodo bodoče statistike na tem področju bolj pozitivne. Hvala, kolega Pospišil. Sledi poročilo KADEK v zvezi z večletnim načrtom za staleže rib v zahodnih vodah in sosednih vodah. Najprej beseda gospodu Matthewsu. Hvala, gospa predsedujoča. Z veseljem sem glasoval za to poročilo, ki močno spreminja, kako se ribištvo na, v zahodnih voda nadzoruje. Vidimo tukaj, da je skupna ribiška, ribolo, ribiška politika v zadnjih letih bila katastrofalna, staleži so uh, ogroženi, veliko je nezaposlenosti, brezposlenosti in tako naprej. Uh, zelo pomembno je, da tukaj pridemo do resničnega regionalnega, regionaliziranega pristopa in mislim, da eh, je to toliko bolj pomembno v zahodnih vodah, kjer imamo ribiče iz Velike Britanije. Hkrati pa je žalostno, da Evropska unija še vedno ne uspe eh, nadzorovati ribištva eh, s pomočjo manjših Eh, podjetij oziroma enot, kajti oni so tisti, ki ne le dobro razumejo to področje, ampak so dejansko zainteresirani, da se stvari eh, rešujejo, seveda pa bo na, za nas to bistveno lažje po brexitu. Ja, Hvala, gospega. gospod Matthews. Še gospa Aguilera Garcia. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kar je zelo pozitivno je to, da sprejemamo tako zelo pomembna eh, poročila eh, v tem parlamentu pred Brexitom. Vemo pa tudi, da je treba ta večletni eh, načrt za ribištvo sprejeti pred tem. Drži to, da nam ne bi bilo všeč, če bi razlikovali med uh, severom in jugom, ampak eh, na, v tem eh, sektorju eh, gre za izredno pomembno območje in ne bi želeli, da bi se še omejevalo uh, ribištvo v, na tem področju. Potrebujemo pa uh, ustrezen, ustrezno upravljanje tudi za prihodnost ribiškega sektorja. Najlepša hvala, kolegica Aguilera Garcia. Sledi še gospod Sean Kelly. Hvala predsedujoči. Tudi tukaj sem glasoval za poročilo, kajti verjamem, da gre za zelo dober kompromis. Mislim tudi, da bo pomagal našim ribičem v teh vodah, da bodo nadaljevali z ribolovom. Hkrati pa je eh, zasnovan tako, da ščiti tudi okoljske eh, vidike, kar je tudi zelo pomembno. Namreč ne moremo porabiti vseh rib, izloviti vseh rib, kajti sicer ne bomo imeli več rib v prihodnje in potem tudi za ribiče ne bo več dela, ne bi bilo več dela. Zato mislim, da gre za dober kompromis, ki ga pozdravljam. Hkrati pozdravljam sporazum eh, za vse tiste, ki je dober tudi za občasne ribiče, tudi za njih je pomembno, eh, tudi, ta, tudi jim bo ta resolucija pomagala. Pomagala pa bo tudi pri, eh, v industriji ribolovnega turizma, to imam sam zelo rad in mi je zelo pri srcu. Hvala lepa še enkrat. Ja. Hvala, kolega Kelly. Sledimo na naslednje poročilo Gardini v zvezi z mehanizmom Unije na področju civilne zaščite. Imamo dve obrazložitvi in sicer najprej gospod Stefano Maulu. Hvala, predsednica. Menim, da je pomembno povdariti en vidik. Evropske unije in sicer to, da uh, glede pomoči uh, Romom, to je zelo občutljiva situacija, gre za vključevanje brezposelnih posod v Evropi, v sredozemski državi, zlasti v Italiji, smo um, izpostavljeni pravi socialni revoluciji in To je torej res občutljiv čas in Evropski parlament se mora tu uh, eh, povda, eh, torej temu posvetiti. Zato me veseli, da gre to v pravo smer. Če tudi se včasih pretirano varuje manjšine na naši celini. Seveda imajo svoje pravice in dostojanstvo, vendar jih je treba tudi integrirati, kajti pogosto uh, uh, pač bi bilo dobro, da bi tudi lahko imeli možnost sodelovanja. Hvala. Hvala, kolega Mavlu. Beseda gre še gospodu Notisu Marijasu. Hvala lepa. Mehanizem Evropske unije za civilno zaščito je zelo pomemben, še posebej za države na jugu, ki imajo težave, velike težave zaradi naravnih eh, katastrof. V Grčiji smo imeli kar nekaj poplav, v Atiki, potem gozdnih požarov, v drugih območjih eh, z več kot sto smrtnimi žrtvami ljudje, ki so jim pogorele uh, uh, hiše, še vedno nise, niso bili očkodovani, vlada bo morala tukaj nekaj storiti, do zdaj je bila se izkazala kot posebno nekompetentna, še vedno mora plačati očkodnine ljudem oziroma tankajšnjim prebivalcem. Hkrati so tu še nekatere spremembe, kar se tiče solidarnosti. Potrebujemo namreč bolj prožen mehanizem, uh, Eh, zato, da bodo stvari dejansko ustrezno rešene, stvari očkodnin, strani, eh, stališča očkodnin. Hvala lepa. Kot razumem, imamo še eno zahtevo za obrazložitev glasov. Gospod Parija ima besedo. V tej fobodešnjah z vstopom, ki je tijan, ki manjš deve ser fejt pela Unijo Evropske hvala lepa. Mislim, da mora Evropska unija dejansko storiti več, kar se tiče koordinacije eh, mehanizmov za odzivanje po državah članicah. Morajo biti te stvari urejene tako, da se bodo lahko ustrezno odzivale. Kar se tiče Portugalske, lahko rečem, da smo v zelo pomembnem trenutku, kar se tiče razvoja in eh, oblikovanja ustreznih programov in načrtov tu je tudi, pomembno tudi sodelovanje med državami članicami in zato bo mehanizem eh, na evropski ravni pripomogel k, tudi k večji solidarnosti in tu bi In, in bo odigral pomembno vlogo v skupni strategiji, zato da se soočimo z izzivi, ki jih prinašajo na tem področju podnebne spremembe. Narediti moramo več in bolje, zato da bomo resnično okrepili mehanizem reševanja

gospa predsednica več kot enajst let se že ukvarjam s tem področjem vem za kakšne težave gre tu in zakaj zdaj govorim o tem to poročilo govori o neki novi zadevi pomembni novi zadevi na tem področju namreč poročevalka se strinja z tem, da je eh, treba to uporabljati v kmetijstvu, ampak hkrati je pa treba v EU harmonizirati tudi druga področja, recimo eh, uporabo, ponovno uporabo urbane eh, mesta.